šestim odstavkom 105. Eh, člena poslovnika eh, mi je predsednik konference predsednikov odborov sporočil, da ni bilo nobene pripombe eh, na, dva, na dve priporočili odbora Juri glede tega, da naj se ne izpodbija delegiranih aktov. Torej, če v 24 urah pripomp ne bo, se bo to priporočilo odbora Juri upoštevalo. V nasprotnem primeru pa se bo o njem glasovalo na plenarnem zasedanju. Vsebina je